hozó csomagról. El. Tako gre za uh, svežen oziroma sklepsprejt v zvezi za svežnem okrožnem gospodarstvu. Za začetek bi dala besedo komisiji. Gospod podpredsednik Timmermans bo ponovno prevzel besedo. Kasnem sepe. <laughs> ja, še enkrat najlepša hvala, kar se nam. Danes zjutraj smo sprejeli pomemben svežen okrožnem gospodarstvu. Gre za ekipno delo, sodelovali smo in danes mi je v veselje predstaviti ta svežen skupaj z podpredsednikom Katajninom in komisarjem Velo, ki je tudi tukaj. To je zelo nov način dela v komisiji, namreč sodelujemo z skoraj polovico komisarjev, da bi vsi skupaj pripravili dober svežen. Če želimo takšne spremembe, namreč moramo vključiti vsa področja dejavnosti, ki obstajajo. Ta nov način dela pa je tudi način dela v prihodnosti za našo komisijo. V tednu, ko, je začelo, ko se je začela konferenca COP21 v Parizu, mislim, da je to zelo pravočasno, da pripravimo ta svežen. Krožno gospodarstvo je namreč povezano z našo podnebno politiko in gospodarsko politiko. Krožno gospodarstvo ima veliko prednosti, vključno s tem, da znižujemo emisije CO2 obstaja veliko razložo, razlogov, zakaj se moramo odvrniti od našega linearnega gospodarstva. Naše prebivalstvo se vsak dan veča, prav zato pa se večajo tudi potrebe po energiji, vodi, prehrani in tako naprej. Ne moremo se več zanašati na uh, strategijo kupimo, uporabimo in zavržemo. Ne. Krožno gospodarstvo je namenjeno spremembam. To pa ni potrebno samo iz okoljskih razlogov, ampak je model, ki je edini smiseln za dolgoročno evropsko gospodarstvo. Gospodarsko smiselno je, da naravne surovine boljše uporabimo in izkoristimo. Evropska unija ne more tekmovati z drugimi državami, kar se tiče eh, stroškov pri plačah. Včasih smo poskušali, pa nam to vsekakor ni uspelo in so vsi izgubili. Naše surovine so prav tako omejene in precej drage. Prihodnost torej leži v tem, da pripravimo izdelke, ki jih lahko uporabimo ter ponovno uporabimo in ki ne znižujejo naravnih uh, surovin na svetu. Na tak način bomo postali tudi vodilni na področju inovativnih tehnologij. Pomembno se je torej vprašati, kako lahko pomagamo našim podjetjem, našim državljanom in državam članicam, da dosežejo cilje, ki so si jih zadali in da to storijo hitreje in bolje. Svežen, ki ga danes predstavljamo, je nekakšen zagon krožnega gospodarstva, pospešiti pa tudi želimo ta prehod. Predstavljamo ambiciozen in celosten okvir, ki ga Evropa potrebuje za to, da spremejo ukrepe in napreduje proti krožnemu gospodarstvu. Gre za vse obsegajoč pristop, veliko ukrepov, pobud ki temeljijo na trgu. Gre za signal gospodarskim subjektom, da želimo poenostaviti enotno tržišče in ustvariti nove priložnosti za podjetja, predvsem kar se tiče sekundarnih surovin. Želimo si biti bolj ambiciozni, namreč ne bomo upoštevali samo odpadkov, ampak vse faze življenjskega cikla izdelkov. Vse od eh, boljše izbire surovin do daljše življenjske dobe izdelkov, pa tudi do odpadkov. Naš akcijski načrt, pa tudi naš predlog za upravljanje z odpadki, sta dva ukrepa, ki bota skupaj pomagala k napredku na terenu. Irki bo k malu podal več podrobnosti o tem, sem pa bi povedal nekaj o predlogu za upravljanje z odpadki. To je vsekakor naša prioriteta. Cili in eh, vzpodbude za recikliranje in ponovno uporabo so tukaj ključnega pomena. Zagotoviti želimo, da viri in surovine ostanejo znotraj tega cikla, tega kroga in da se ponovno uporabijo. Namreč odpadkov ne upravljamo dovolj dobro. Le 36 odstotkov odpadkov je bilo učinkovito recikliranih. 37 odstotkov, najvišji delež, pa je bil preprosto zavržen v, eh, na smetišče. Izguba tega materijala pa pomeni, da ne izkoriščamo našega potencijala za rast. Temeljito želimo izboljšati prakse za ravnanje z odpadki, zato pa potrebujemo zakonodajo. Ta svežen, ki smo ga danes sprejeli, bo omogočil stabilen in jasen okvir za javne in eh, zasebne subjekte, ki se želijo sredotočati na ponovno uporabo in recikliranje ter pretirano zažiganje odpadkov. Ali je ta načrt ambiciozen? Morda. Po vsej, verjetno, po, vsej, po vsej verjetnosti gre za najbolj ambiciozen načrt na svetu, ki vključuje najvišje cilje za recikliranje in eh, proti zažiganju odpadkov na svetu. Poskušali smo znižati upravno breme za MSP-je in eh, druga podjetja, namreč eh, poenostavili smo načine poročanja, poleg tega pa smo vseeno si zadali zelo ambiciozne cilje. Upoštevali smo različne realnosti in različne zmogljivosti za recikliranje po državah članicah v Evropski uniji. Danes so razlike zelo velike, ampak naš cilj je, da bi eh, vsi izboljšali svoje delovanje izboljšali konvergentnost in prišli do najboljših praks. Na voljo imamo 5,5 milijard evrov preko kohezijskih skladov, ki jih lahko porabimo do leta 2020 za te programe. Najvišja prioriteta so odpadki živil. Tam potrebujemo takojšnje spremembe. Gospodarsko, socialno in moralno je nesprejemljivo, da je toliko užitne, užitne hrane zavržene vsako leto. Septembra smo sprejeli nove cilje za eh, trajnostno rast, ki vključujejo tudi to, da znižamo živilske odpadke tako v trgovinah kot tudi pri osebah. Evropska unija in države članice so vsekakor zavezani k temu cilju in prav zato bomo razvili bolj zanesljive metode, kako bolje razumeti živilske odpadke in jih znižati. Sodelovali bomo z državami članicami in deležniki, v namenski platformi za doseganje teh ciljev. In eh, sedaj bi predal besedo podpredsedniku Katajnenu. Izvolite. Mr. Katajnen, you have the floor. Madame. Gospod Katajnen, izvolite. Members. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, v veliko čast mi je, da lahko danes razpravljam z vami s tem pomembnim svežnjem, ki ga predlaga komisija. To je del evropskega naložbenega svežna. Krožno gospodarstvo je fenomen v globalnem gospodarstvu, ki ga lahko primerjamo z globalizacijo. Torej ne gre samo za nek stranski učinek ali za nek sekundarni element globalnega gospodarstva, temveč eh, je eh, zelo centralen del in še bolj bo v prihodnosti. Sedanji svežen je še bolj ambiciozen kot eh, svežen o odpadkih. Sedaj res lahko govorimo o svežnju okrožnem gospodarstvu. Ta svežen je renčen, torej je del eh, konkurenčnih ukrepov in pa tudi ukrepov notranjega trga. In eh, njegovo pomembnost vidimo tudi v tem, kako hitro eh, so zakonodajalci delajo na tem svežnu. Gre za to, da se omoči potrošnike in pa podjetja in se jih spodbudi, k prestopu v krožno gospodarstvo. Namen tega svežna ni, da sedaj eh, čez noč eh, spremeni eh, linearno v krožno gospodarstvo, ampak s pomočjo tega svežna lahko vzpostavimo dobro osnovo, strukturo za razvoj pobud na področju krožnega gospodarstva. Akcijski načrt 2021-2027 bo dopolnil prvotna zakonodajna predloga na področju odpadkov. Torej, tu gre za predloge v zvezi z mm, oblikovanjem proizvodov na notranjem trgu in pa eh, tudi eh, pri tem je cilj, glavni cilj ta, da še bolj poglobimo enotni trg. To je glavni del investicijskega načrta za Evropsko unijo. To je pomembno zato, ker obstajajo še vedno ovire za podjetja pri optimizaciji verov. In zato je pomembno lahko zagotovimo ustrezne standarde in pa dostop do surovin. Torej, v temelju gre za razširitev notranjega trga. In okvir ekodizajn je instrument, ki bo omogočil preprostejše recikliranje in področje uporabe smo premestili iz energetske učinkovitosti na druge vrste učinkovitosti. Torej, to bo omogočilo tudi podjetjem enak dostop do eh, virov in veliko pozornosti smo namenili tudi recikliranju plastike, kar je zelo kompleksno vprašanje. Za enkrat recikliramo samo 25 odstotkov eh, teh eh, plastičnih eh, proizvodov in to je zelo pomemben vir onesnaževanja zlasti morja. Poleg tega bomo revidirali tudi uredbo o gnojilih, zato da bomo dali večjo vlogo bionutritentom in pa um, gnojilom, ki temelijo na uh, naravnih snoveh. Javni organi oziroma institucije, začenši s komisijo, uh, bodo uh, pri javnih razpisih že začele uporabljati uh, kriterije krožnega gospodarstva, zato ker eh, to predstavlja 20 odstotkov brutodomačega proizvoda Evropske unije. In eh, na ta način eh, bo komisija svojim zgledom tudi uvedla nove zelene kriterije krožnega gospodarstva pri javnih razpisih. Inovacije so zelo pomembne pri uh, krožnem gospodarstvu potrebujemo eh, nove tehnologije, nove poslovne modele za prihodnost. Pri obzorju 2020, pri delovnem načrtu za 2016 in 2017, smo 650 eh, milijonov evrov namenili inovativnim eh, projektom, od tega 5,5 milijonov v strukturnih eh, skladih, eh, tudi um, za krožno gospodarstvo in pa instrument za povezovanje Evrope, prav tako lahko tudi financira projekte, vključno z javno-zasebnimi partnerstvi oziroma projekti, ki se iz teh virov financirajo. Torej, s hitrim uresničevanjem teh eh, predlogov bomo lahko zagotovili uh, rezultate tako na gospodarskem, okoljskem kot na uh, družbenem delu. Dajmo potrošnikom možnost, eh, da uh, igrajo ulogo pri tej preobrazbi s svojimi uh, odločitvami in dajmo priložnost tudi podjetjem, da spremenijo svoje poslovne modele. Hvala lepa, gospod Katajnen.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 kot bolj ambicioznega. Gotovo je, ker sodi v svežen krožnega gospodarstva in če bi to ocenjevali zgolj po ciljnih vrednostih, bi verjetno bila naša ocena drugačna. Mislim pa, da je ta predlog bolj ambiciozen predvsem zato, ker nam daje možnost, da različne države, v katerih vladajo različni pogoji, da tudi te države dosežejo svoj cilj in da imamo bolje kalibriran odziv. Morda bi si več želeli slišati o prehranskih odpadkih. Nekaj smo slišali, želeli bi si več, ampak nedvomno bo zelo pomembno, da še izboljšamo predlog in da dosežemo čim bolj uravnotežen svežen, česar si je ta parlament želel. Hvala lepa, zdaj ima besedo gospa Bonafe. Hvala lepa podpredsednika. Držala sta besedo. Rekla sta, da boste predstavili predlog do konca leta in danes se pogovarjamo o tem. Rekli ste tudi, da bomo dobili bolj popoln predlog in to je res. Zdaj imamo pred seboj akcijski načrt, ki dejansko že od samega začetka predvideva vse korake za to, da pridemo od linearnega v krožni sistem, kar je nujno za našo skupino SD. To se mi zdi dobro izhodišče, pa tudi 600 milijonov ton odpadkov, ki bi jih lahko uporabili kot surovine, tega ne smemo več metati stran. Vendar pa ne smemo misliti, da je krožno gospodarstvo samo vprašanje okolja ali odpadkov. Veliko več je. Različne Generalni direktorati so sodelovali, krožno gospodarstvo je politika, ki sega v vse panoge in mi bomo spremljali, da bo ta politika pospremljena tudi ustreznimi financami. Pri eni stvari pa niste držali povsem obljube od 65 odstotkov recikliranja urbanih odpadkov, torej to je napaka, manjkajo konkretni cilji, preventiva, to je prvi korak in sicer odpadki, ki nastajajo pri hrani. Mi nismo navdušeni nad številkami kot cilji in menimo, da bi vaš načrt moral biti pospremljen tudi z ambicioznimi cilji, z opisom ciljev, ki jih želimo doseči. Potrebujemo tudi ambiciozne cilje, potrebujemo sistem, ki stavi na trajnost, učinkovitost in recikliranje in ponovno rabo izdelkov. Skupina SD tu ni pripravljena spustiti te letvice še niže. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Demesmejkar, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, odpadki eh, so denar, to je um, slogan, ki ga uporabljamo v Združenem kraljestvu in um, to se mi zdi dobro. Ampak uh, leto in pol že zamujamo uh, pri tem svežnu. In uh, tudi nekaj kritik imam, Naprimer, imamo zelo velike razlike med državami članicami pri implementaciji obstoječe zakonodaje v luči ciljev za 2020. Torej, v moji državi naprimer, recikliramo 5 eh, do 6 odstotkov, 50 do 60 odstotkov, medtem ko v nekaterih eh, državah eh, pa reciklirajo samo 20 odstotkov. Kako lahko zagotovimo, da bodo vse države to izvajale? na to. Eh, vem, da so ukrepi pomembni, ampak eh, to, da smo znižali sedaj prak iz 75 na 70 odstotkov za gospodinske odpadke, to se mi tudi ne zdi dobra zamisel. In tretja točka prilagoditev eh, ni pomembna samo za tiste, ki zaostajajo, temveč tudi za tiste regije, ki so v ospredju. Kako lahko zagotovimo, da bodo še naprej uspešne? Zanima me, kako bo komisija dejansko to eh, krožno gospodarstvo izvajala. Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo gospod Gerbrandi. Hvala lepa, gospod Gerbrandi. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Pred eh, enim letom eh, je prišlo do te politične napake, ko smo umaknili eh, sve, svežen o odpadkih in sedaj imamo nov predlog, ki je šipkejši od prejšnjega in prepričan sem, da komisija pričakuje, da bo parlament zdaj zopet povišal pričakovanja in se boril eh, svetom in na to sem prav gotovo pripravljen. Eh, na to vprašanje akcijskega načrta, to se mi zdi omejeno na stavbo Berlemont. Tu gre eh, zopet za oslabljeno različico. Um, roadmapa iz leta 2011. Se pravi, ne gre samo za eh, dvoletno zamudo, gre za štiriletno zamudo. Torej, sam res pričakujem eh, od komisarjev, da bodo pospešili ta prehod na krožno gospodarstvo. In zopet se bojim, da se to ne bo zgodilo s tem akcijskim načrtom in prosim komisijo, da pospeši delo, resnično pospeši delo. Hvala. Naslednji govorec je gospod eh, Huaristi Abonc. Hvala lepa, predsedojoča, eh, spoštovani gospod Timerman, gospod eh, Katajnen. Eh, torej, ta um, predlog ni dovolj ambiciozen, pa tudi ni dovolj opremljen z ukrepi, ki bi omogočil sistemske spremembe. In prav takšne spremembe potrebujemo za vzpostavitev krožnega gospodarstva, ki bo dejansko dosegla te cilje. Kar se tiče finančnega okvira za upravljanje z odpadki, je komisija povsem jasna, da morajo eh, investicije na tem področju določene eh, pogoje izpolnjevati. Naprimer, vemo, da ne bomo imeli nobenih investicij v sežigalnice, če te niso povsem upravičene. Torej, sam pričakujem več eh, ambicij eh, pri preprečevanju eh, in pri doseganjih ciljih na področju recikliranja. Torej, to je zelo korisno iz vseh vidikov in sicer tu moramo mm, narediti vse, kar se da, da bomo čim prej in čim več naredili. Torej, pospešiti je treba delo. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Škrlec. Dve minuti in pol. Gospodin Timmermans. Spoštovani gospod Timmermans, izpolnili ste svojo obljubo izpred leta dni, da bomo do konca leta 2015 dobili svežen cirkularne ekonomije dobili smo za okrožen svežen, vendar pa se ne strinjamo, da je ta svežen tudi ambiciozen. Izgubili smo leto dni, naše gospodarstvo je izgubilo inercijo, da bi na evropski ravni gospodarstvo sprejelo krožen koncept kot pot v prihodnost. Nov predlog vsebuje nove koncepte, resnično smo zaokrožili gospodarstvo, vendar pa manjkajo zavezojoči cilji, za učinkovitost, izgubila se je povezava z evropskim semestrom in kazalniki učinkovite rabe, eh, manjkajo cili odpadkov, onesnaževanja morja in prekomernega zavrženja hrane. Naj vas spomnim, vse to je dejansko Evropski parlament v svojem poročilu že izglasoval, vendar pa se je očitno to nekje izgubilo na hodnikih Evropske komisije nismo dobili konkretnih ukrepov, ampak samo manjše spremembe direktive. Vse ostalo pa je seznam želja ali pa seznam drugih akcijskih načrtov brez konkretnih ukrepov. Vse preveč stvari temelji na prostovoljni podlagi, zato vas sprašujem, gospod Timerman, kakšne garancije, kakšna jamstva nam daje komisija, da se bo ta svežen uresničil. Videli smo, da se to ni doseglo z obstoječo zakonodajo, katero tržišče bo jamstvo, če vidimo, da tega pravzaprav danes ni. Predlog, da bi odpadke pretvarjali v energijo in da bi to rešili na ravni EU, kliče Po alarmu, sežiganje namreč gospod Timmermans nas vrača v kameno dobo, uporabljati bi morali nove tehnologije in biti voditelji in to na svetovni ravni. Naredili ste nekaj dobrih stvari, nekaterim državam članicam ste omogočili neko obdobje premirja, če ne bodo izpolnili svojih obveznosti. Ampak kaj pa, ko bo te države rekle, da ne morejo izpolniti svojih ciljev oziroma da jih lahko izpolnijo z akcijskimi načrti, ki vsebujejo konkretne ukrepe. Hvala lepa. Bonsoir, Hvala lepa, spoštovani kolegi. Gospod eh, Pedičini, za eno minuto, FDD. Hvala lepa nobene omembe o odpravi spodbud za fosilna goriva, potem tudi nič govora o odlaganju odpadkov in nič ni govora oziroma zmanjšani so ciljne vrednosti od 70 na 65 odstotkov, tudi zmanjšanje zavržene embalaže, potem tudi zavržena hrana od 30 odstotkov zdaj nič. Zato sem večkrat slišal danes besedo ambicija, ampak ta beseda je, kar se mene tiče, izgubila svoj pomen. In zato tisti poslanci, ki so uporabljali to besedo v zvezi s tem predlogom, so pravzaprav podprli zelo slabljen predlog. Hvala. Eno minuto, gospod Lize. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovane gospe in gospodje. Komisiji bi rad čestital, da lahko danes predstavljate ta novi predlog. Mislim, da je to odločilno. Ali je ta predlog ambiciozen? Ne vem, vsekakor je drugačen in preučiti ga moramo. Kar se tiče eh, živilskih odpadkov, odpadkov prehrane, tukaj smo pričakovali več in bomo pripravili predloge sprememb. Rad bi se navezal tudi na zaščito podnebja, namreč ko odvržemo smeti na smetišče, nastaja metan. Metan pa je veliko bolj problematičen eh, toplogredni plin kot CO2. V Nemčiji imamo 20 eh, odstotkov prihodkov iz eh, gospodarstva recikliranja. To je najvišji odstotek, tako da moramo to res preučiti. Zavihati si moramo rokave, ni dovolj, da razpravljamo samo o teoriji. Parnjo in minut. Gospod Parnjo, minuto. Je l'ai écrit dans. To sem zapisal v svojem poročilu glede COP21, eh, eh, torej ta vrh v Parizu ni namenjen samo boju proti podnebnim spremembam, temveč tudi boju za drugačno eh, gospodarsko paradigmo. In eh, ta eh, krožna, krožno gospodarstvo omogoča to spremembo paradigme in zanimivo se mi zdi videti to usmeritev, ki mislim, da gre v pravo smer. Torej spomnim naj, da 630 milijard evrov eh, evropskega primankljaja izhaja iz eh, odvisnosti do um, surovin, ki jih uvažamo. Enako velja tudi za 2 milijona delovnih mest in eh, zopet do uh, leta 2030 naj bi znižali uh, Eh, emisije CO2 za 48 odstotkov eh, in to je naprimer del teh eh, predlogov o krožnem gospodarstvu, o katerih sporedno razpravljamo tudi v Parizu. Gospod Henkel, minuto. Was mir bei der behandlung dieses dossiers auffällt. Ja, tukaj sem opazil naslednje. Prej sem bil upravitelj WWF-a, poleg tega pa sem bil tudi predsednik industrijske zbornice in zato lahko to tudi rečem. Danes govorimo tudi o ideoloških argumentih, namesto da bi razmišljali samo o znanstvenih dokazih. Govorimo o možnosti ponovne uporabe PVC-ja, namreč nekateri v, tej, v tem parlamentu mislijo, da moramo PVC zažigati, to pa nasprotuje ideji krožnega gospodarstva. Do leta 2030 eh, bi pri dobro organiziranem krožnem gospodarstvu lahko privrčevali kar 1,8 milijard evrov. Sam mislim, da moramo uh, odpraviti skupno valuto, to bi samo dodatek. Gospod Telička, minuto. Hvala lepa, eh, gospa predsedojoča, komisarja. Poglejmo si sedanja dejstva. Torej, dejstva so, da eh, imamo eh, svežen odpadkih, ki je zablokiran na svetu. Evropska unija je glede tega razklana. Imamo države članice, ki slabo, slabo, zelo slabo upravljajo z odpadkom. Nimamo podatkov, nimamo predelitev pojmov. To je situacija. Eh, in eh, to, kar vi predlagate, je koncept in to bi želel. To cenim. Seveda lahko razpravljamo o številkah, ali bomo imeli 65 ali 70 odstotkov, ampak mislim, da moramo biti ambiciozni glede koncepta, ki ga želimo uresničiti. In zato se mi zdi, da eh, morda nekateri prispevki kolegov niso povsem upravičeni. Dve pripombi bi imel. Prvič, opredelitve pojmov, statistika in tako dalje. Vse to bo zapleteno. Eh, ampak eh, pomembno je, da si pogledamo, naprimer, eh, kaj lahko storimo na področju spodbud davčnih, gospodarskih in drugih. Žal imam zelo malo časa, moram končati, ampak upam, da bom imel priložnost kdaj drugič. Gospod Florence. Najlepša hvala gospod eh, podpredsednika, eh, gospod komisar. Bil sem zelo nezadovoljen, ko je komisija odstranila ta načrt iz eh, svojega programa, ampak držali ste besedo in do konca leta ste to sprejeli. Mislim, da sedaj politika in državljani razumejo, da je politika glede naših surovin zelo pomembna. Razumem, da imajo tukaj pomembno vlogo tudi eh, časovne razporeditve, ampak dokler nismo določili kriterijev in metod glede tega, kako bomo dosegli cilje, cilje bo imeli različno visoke gore odpadkov, ampak eh, to morda ne bo v celoti relevantno. Morda bi bilo dobro pregledati, kaj sploh je recikliranje. Dobro bi bilo Eh, bolje predstaviti poglavje o tem, kaj je akcijski načrt, kako bo to potekalo in dobro bi bilo, če bi tukaj še več dela opravili. Gospod Pavluči. Grazie, signora Presidente. Hvala, gospa predsedujoča. Svežen in sporočilo o krožnem gospodarstvu predstavljajo korak naprej. Všeč nam je ta nov sistem. Vidimo, da imamo boljšo organizacijo, vidimo, da imamo vprašanja, ki so med seboj zelo povezana. Pristop je pravi, vsebina pa nam ni povsem všeč. Ambiciozni cilji se morajo pretvoriti v zakonodajne dokumente in ustrezne roke. Čas ni neodvisna spremenljivka, potrebujemo več poguma, več odločenosti, točno obratno od tega, kar je naredil svet zavezujoči cilji za odpadke, zavezujoči cilji, večja učinkovitost, um, cilji za onesnaževanje morja. Prav tako je treba slediti ciljem Združenih narodov, da razpolovimo odpadke do leta 2030, ampak potrebujemo konkretne zavezujoče cilje. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Komisija je danes e, sprejela celo vrsto ambicioznih ukrepov. Cilji, ki se navezujejo na recikliranje e, v um, obsegu 65 odstotkov, so dobri napram prejšnjim ciljem, ampak treba je počrtati, da se ta načrt mora izvajati skladno z lokalnimi oblastmi in pa z družbo. Komisijo so prej kritizirali zato, ker je bilo rečeno, da ti novi cilji ne bodo zagotovili eh, toliko delovnih mest kot prejšnji projekt, ampak moramo biti pragmatični. Moramo upoštevati tudi uh, pomembno točko in sicer eh, recikliranje toksičnih eh, snovi. Nekdo je omenil eh, plastiko. Plastika gre pogosto na odlagališče. To je treba spremeniti in nekatere države potrebujejo več časa za uresničenje teh eh, zahtev. In zato je treba naprimer tem državam eh, pet let več dati na voljo, ampak tudi znižati za 50 odstotkov zahteve. Eh, gospa predsedujoča, gospa komisarja, v zadnjih letih so, smo bili soočeni s toliko konflikti, da nimamo prav veliko zaupanja v prihodnost. Eh, ampak eh, sedaj eh, v Parizu opažamo, da bomo morda dosegli nek konsens na visoki ravni. In sporočilo iz Pariza je sporočilo o svežnu o krožnem gospodarstvu. Pomembno je, da je človek v središču tega procesa in pa planet in na ta način eh, bomo zagotovili eh, recikliranje odpadkov v celotnem ciklu in eh, to nam bo omogočilo spopadanje z ključnimi problemi, kot so onesnaževanje, zaposlovanje in tako dalje. Ne moremo sprejeti, da birokracija tu onemogoči uresničevanje tako pomembne strategije če bodo institucije in pa ustrezni organi naredili potrebno, potem bomo uspešni. Gospod Tajani. Hvala lepa, gospa predsedujoča, predstavnika komisije. Če želimo zagotoviti trajnostno rast v EU, moramo izkoristiti naša. Naše vire bolj učinkovito, gospodarstvo, krožno gospodarstvo je prava pot. Zmanjšati moramo emisije CO2 in biti bolj učinkoviti pri izrabi surovin. Krožno gospodarstvo predstavlja veliko priložnost, pomaga našim podjetjem, da so bolj konkurenčna, odpira trg in ponuja nam rast tudi na področjih eh, železa, aluminija. Zato Podpiram svežen komisije, katerega cilj je zboljšati našo konkurenčnost na svetovni ravni, pri čemer pa bomo ustvarili nova delovna mesta in spodbudili trajnostno rast. Zato mora biti ta svežen del ponovne industrializacije Evrope. Želimo doseči 20 odstotkov BDP-ja eh, iz proizvodnje pred letom 2020. Naše zaveze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 Prvič, kar se tiče ozelitve zelenih industrij in uporabe evropskih sredstev. Poznamo primere, ko ima krožno gospodarstvo več negativnih aspektov kot pozitivnih, naprimer pri uporabljenih uh, gumah. Te se ponovno uporabljajo, ampak zaradi tega se uh, onesnažuje naš zrak. Seveda moramo poiskati kompromis. To sem vedno hotel doseči, tudi ko sem bil komisar, torej med okoljsko in industrijsko politiko. Ti dve politiki je možno kombinirati, da dobimo dober uspeh. Tretja industrijska revolucija mora biti zelena, seveda moramo iti od panoge do panoge in poiskati tak kompromis, da ne bomo škodili okolju, obenem pa koristili industriji. Dobro, sedaj pa uh, gospa Maletič v postopku pritegnite pozornost predsedujočega. Eh, gospa predsedujoča, pozdravljam gospoda podpredsednika in strinjam se z njim, da ne moremo konkurirati z višino plač, pač pa gotovo z dobrim izkoriščenjem naravnih virov. Krožno gospodarstvo pomeni več koristi iz virov, ki so nam na voljo, torej prepoznati moramo vrednost v tistem, kar smo dosedaj zavrgli. Ta sveženj Evropske komisije je pomemben korak naprej in jasno sporočilo Evropi, sporočilo vseh nas, da moramo v prvo vrsto postaviti večkratno rabo naših virov. Ničelna stopnja odpadkov je nekaj, kar je zelo pomembno doseči, ampak če se to ne da narediti, je sežiganje boljše od odlaganja in ob koncu 600 milijard evrov, ki bi jih lahko letno prihranili s preprečevanjem odpadkov, ekodizajnom, ponovno rabo odpadkov, ta denar še kako potrebujemo za nova delovna mesta in investicije. Hvala. Komisija je predstavila nov predlog in spoštovala zaveze, ki jih je dala Evropskemu parlamentu. Ta svežen pa je nekoliko manj ambiciozen. Pričakovali smo, da se bodo cili za recikliranje dvignili na vsaj 7 odstotkov urbanih odpadkov. Komisija je ostala pri 65 odstotkih. Prav tako smo si želeli, da bi imeli zavezujoče cilje za sežiganje in odlaganje. Gospodarske navade v Evropi temelijo na neuzdržnem modelu. Srečo imamo, da živimo v eni od regij, ki uživa najvišjo blaginjo, zato si moramo prizadevati za krožno gospodarstvo, ki nam bo omogočilo, da izkoristimo naš potencial inovacije in da ustvarimo delovna mesta. Skupaj s kolegi si bom zato prizadeval, da bomo v končni fazi dobili svežen, ki bo še bolj ambiciozen, svežen, s katerim bomo lahko dosegli eh, cilje sedmega okvirnega programa. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Evropska družba eh, potreb, uporablja eh, vire energije, ki v obsegu, ki je 50 odstotkov više kot, eh, kot mm, jo potreb kot jo proizvede in uh, Zato in prav tako veliko več uvozi kot izvozi in zato potrebujemo to krožno gospodarstvo. Krožno gospodarstvo bo omogočilo tudi gospodarske koristi in eh, omogočilo bo tudi eh, znižanje eh, stroškov. Na ta način bomo lahko ogromno prihranili. Ustvarili bomo 2 milijona novih delovnih mest, povečali konkurenčnost Evropske unije na svetovni rajni in da bomo lahko dosegli cilje 2020, bomo morali um, naložiti zlasti v eh, raziskave, razvoj in pa eh, inovacije. Hvala lepa. Komisar, um, Eh, kar je zelo pomembno za Evropsko unijo pri krožnem gospodarstvu je to, da eh, ta vodi v konkurenčnost in pa eh, enakost zlasti za celino, ki je tako odvisna od uvoza. To je prihodnost pri virih. In na ta način bomo lahko ponovno uporabili zelo eh, velik odstotek eh, odpadkov in eh, ustvarili dva milijona delovnih mest in vlagali v inovativno gospodarstvo. Pomembno je, da lahko um, ta, eh, to načelo ponovne uporabe eh, odpadkov za eh, energijo bo omogočilo konkurenčnost in gospodarski uspeh Evrope. Poleg tega pa mora vsak tak predlog, predlog vključiti tudi um, ključ za prihodnost. Gospod Flanagan, hvala lepa za priložnost, da spregovorim o tem krožno gospodarstvo mora pomeniti več kot samo zakonodajo, več kot samo besede o krožnem gospodarstvu. Krožno gospodarstvo mora pomeniti, kako živimo. To je treba živeti in če hočemo, da se to zgodi, je ena prvih stvari, ki jih je treba narediti to, da vodiš z gledom. In vprašal bom, ali vodimo z gledom, ali recikliramo, zmanjšujemo odpadke. No, ne voda, ki jo pijemo poslanci, je v plastičnih stekleničkah. Poglejmo si tudi kavomate. Tam se skoraj da ne da nič reciklirati. Kaj se je zgodilo z žlicami? Kaj pa Strasbur? Ali bi se tu dalo kaj narediti? Go hodim na sestanke na gore na tone papirja je kdo že kdaj slišal za elektronsko pošto vodimo zgledom sicer lahko pozabimo na vse gospod Eichhout. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala komisija za predlog. Morda se boste spraševali, zakaj toliko kritik. No, gre za verodostojnost komisije. Obljubili ste, da boste bolj ambiciozni, to smo tudi pričakovali. Prvo vprašanje. Zdaj imamo akcijski načrt, imamo že sporočilo, imamo že strategijo, imamo načrt. Skratka, ogromno dokumentov imamo. Zakaj je ta akcijski načrt drugačen od vsega ostalega, kar smo že dobili? Pojasnitič. Zakonodajni svežen. Zakaj je bilo treba to umakniti pred letom in pol? Zato, ker ste zdaj dodali akcijski načrt. Zakaj ste umaknili tisti načrt, ki smo ga imeli prej? Če pogledamo zdaj vsebino, vidimo, da je zakonodajni predlog oslabljen, cili so nižji. In kje je cilj za povečanje naše učinkovitosti rabe virov? Tega ni in to je zelo, zelo slabo. Gospod Bogovič. Gospod Bogovič gospodarstvo je prava odločitev in podpiram eh, to da je komisija prinesla predlog v obljubljenem roku postati mora nov model ne zgolj kup papirjev kup ciljev. kot je bilo že tu danes rečeno postati mora način življenja in pri izvajanju tega krožnega gospodarstva se moramo zelo osredotočiti tudi na človeka kajti posameznik se odloči koliko bo dal na krožnik ali bodo ostali bo hrana zavržena ali ne bo posameznik odločal o tem kaj bo naredil z odpadki. zato je zelo potrebno da se osredotočimo predvsem na mlade ljudi ki so lahko tudi veliki promotorji tega načina gospodarstva hkrati pa tudi tisti ki bodo to vedenje prenesli v evropske domove. E, in e, veselim se tega da bomo lahko v tem postopku okoli ciljev še spregovorili v kolikor se nam zdijo premalo ambiciozni popravili predvsem pa moramo to krožno gospodarstvo v prihodnje živeti. hvala lepa komisar vela eden od ciljev krepitve krožnega gospodarstva je da zmanjšamo učinek strupenih odpadkov v morju. Ta učinek je ogroman in mnoge mednarodne organizacije prepoznavajo to kot prioriteto. Še zlasti govorimo o mikrodelcih plastike, ki lahko pride v prehransko verigo in vpliva tudi na morske organizme. Na ta način tudi živali uživajo te plastične delce. To so Mm, hormonski motivci, ki vplivajo tudi na sposobnost reprodukcije morskih sesalcev, rib in ptic. En način je ta, da uporabimo inštrumente krožnega gospodarstva ali da skušamo vsaj ublažiti problem. Ne moremo se izogniti krožnemu gospodarstvu. To je nujno. Gospod Kedajnen. Gospa predsedujoča, hvala lepa za vse pripombe. Komisar Vela bo 21. decembra prisoten v odboru Envi in tam bo tudi priložnost, da si ta svežen pogledate zelo natančno. Prvič, kaj je pri tem svežnju drugače v primerjavi s prejšnjim, ki je bil umaknjen, ki ga je komisija umaknila? Najprej. Prejšnji zakonodajni predlog o odpadkih je temeljil na željah. Če si pogledamo ciljne vrednosti za odlagališča oziroma za odlaganje odpadkov, ta ni bil zavezujoč. Mislim, da niti zeleni ne bi stavili na spremembo, kajti karkoli bi spremenili, bi bilo slabše od tega, kar imamo zdaj. To je zdaj pravno zavezujoče, tisto prej ni bilo. To nam uliva zdaj več zaupanja. Prej smo samo upali, da bo nekdo nekaj naredil. Ni 25 odstotkov, je 10 odstotkov do leta 2030. Kaj se še razlikuje? ne govorimo samo o tem, kako ravnati z odpadki, ampak tudi, kako zmanjšati količino odpadkov. In to je pomembno. To je eden od razlogov, zakaj smo želeli umakniti svežen, ga narediti bolj realističnega, bolj ambicioznega in si pogledati tudi, kako se lahko izognemo težavam. Prav tako smo želeli spodbude za uporabo odpadkov, ki so lahko dragocena surovina za industrijo. Gospod Tajani je uporabil besedo ponovna industrializacija. To je zelo pomembno, kajti če bodo naše spodbude prave, tudi gospod Telička je govoril o gospodarskih spodbudah, če bomo to pravilno zastavili, potem bomo resnično spodbudili podjetnike, inovatorje, zasebni sektor, pa tudi industrijo, da spremenimo eh, trenutni poslovni model in ga naredimo bolj krožnega. Tudi, če primiramo cilje za recikliranje in če si pogledamo cilje za odlaganje, bomo videli, da je to pravzaprav ena entiteta. Do leta 2030 naj bi bila količina reciklirane 65 odstotkov. Imamo tudi revizijsko klauzulo. Do leta 2025 moramo ponovno pogledati, ali ne bi te ciljne vrednosti zvišali nad 65 odstotkov. Ko smo spremenili cilje za odlaganje, da so ti postali ambicioznejši, smo s tem okrepili tudi možnost doseganja ciljev na področju recikliranja. Koliko delovnih mest bo tako nastalo, nihče ne ve. Če si pogledamo cilje za odlaganje in recikliranje, si predstavljamo, da bi dobili kakih 170 tisoč neposrednih novih delovnih mest, vendar pa ne ustrajam pri teh številkah, ker nihče v resnici ne ve, kako se bo poslovanje spremenilo. Če si pogledamo direktivo o ekodizajnu ali pa prakse ekodizajna, če si pogledamo uh, energetske oznake, brez širitve področja uporabe, ki ga bomo sicer predlagali, ampak če si pogledamo sedanjo prakso, naša ocena je, da do leta 2020 bo količina, ki jo bomo ohranili, enaka kot je poraba primarne energije Italije. To pomeni, da bomo prihranili denar ali pa povečali kupno moč za manj, nekoliko manj kot 500 evrov letno. Torej, nihče ne more oceniti, kakšen bo vpliv na ustvarjanje delovnih mest. In tudi če bomo razširili ekodizajn, nihče ne ve, kakšen bo učinek. Bo pa pozitiven in bo bistven. Gospa predsedujoča. Zahvaljujem se vam za razpravo. Morda še en stavek o prehranskih odpadkih, ker je bilo to omenjeno. Države članice so zavezane trajnostnim ciljem. To je zelo jasno omenjeno v zakonodajnem svežnju. Države članice morajo miriti in izvajati ukrepe za zmanjšanje prehranskih odpadkov, spremljati celotno prehransko verigo in spremljati dosežen napredek. Komisija bo pripravila skupno metodologijo za mirjenje prehranskih odpadkov. Razjasnili bomo tudi zakonodajo na tem področju za to, da bi omogočili redistribucijo hrane tistim, ki jo potrebujejo, seveda v primerih, ko je to varno. In če si pogledamo še, kaj je mogoče narediti, zagotovimo smernice državam, naredili bomo vse, kar je v naši moči. Ampak to je zelo obsežen svežen. In veliko prostora je še za pragmatičen pristop, za razmišljanje usmerjeno k zmirnim rezultatom. Poskusimo poiskati nova orodja, ki bodo omogočila potrošnikom in podjetjem, da spremenijo svoj poslovni model. Hvala lepa.